afterwards. Well, hello everyone. Pozdravljeni vsi. Zdaj so nam seje v Strasburu prešle že kar v navado, ne bom vas vprašala, kaj menite o tem. Lepo vas je videti. Če se vsi strinjate, bomo dnevni red kar sprejeli. Hvala. 6. decembra na Miklauža. Ne bomo imeli seje. To je popoldan. Dobro. 20. novembra imamo izmenjavo mnen z direktorjem Svetovno zdravstvene organizacije glede pravice do zdravja to je v okviru tedna človekovih pravic. V tem tednu bomo praznovali 70. obletnico Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah. Imeli bomo izmenjavo mnen o pravici do zdravja z gospodom Tedrosom Adanomom Gebrej Jesusom. On je generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije. Z nami je tudi majhni gospod Güteland. Tudi prav to bo od 5 do 6 popoldan. Vabim vas, da se nam pridružite, kajti to kaže, da je odbor Envi pripravljen na sodelovanje z pomembnimi institucijami, kot je Svetovna zdravstvena organizacija in pravica do zdravja je zelo pomembna za nas, zato mislim, da nas to uh, zanima. Prav vse. Imeli bomo kratko izmenjavo mnen, en uro od petih do šestih. Potem pa še sprejem od šestih naprej. Uh, now for uh, this meeting we have interpretation in 20. Tolmačenje na voljo v 20 jezikih. Zasedanje se prenaša tudi preko spleta. Dosje pa ste dobili po elektronski pošti. Lahko kar začnemo glasovati? Super. Glasujemo torej. Najprej nas čaka Evropski socialni sklad plus. Predlog spremembe 88. Kdo je za? ja, o tem ne bomo glasovali. Se upravičujem, pravi predsednica. To pa ni bil najboljši začetek, se upravičujem. 89. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 90. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 92. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 94 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 96, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 97, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 98, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 99, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 100, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno 101, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 102, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 103, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 108, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 109, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 110, kdo je za, proti. 109 je sprejet. Zato o 110 ne bomo glasovali, ampak koliko sem videla, gospod Gizike, bi vas podprli. 111, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno 112, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 113 je za, proti, vzdržani sprejeto, 114 je za, proti, vzdržani sprejeto, 115 je za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 129 je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 131 in 132, kdo je za, proti, sta brezpredmetna. Ok, so I say it again once. Še enkrat, 131 in 132, kdo je za proti vzdržani sprejeto, 133, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno, 134, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno, 135. Želite preveriti prav 134. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Vote is open. Uh, someone to indicate for me from EPP, please. Thank you. Naj kdo glasuje za me iz ELS, lepo prosim, hvala. Sprejeto. S tesno večino. Ja, liberalci so krivi, niso pokazali, kako glasujejo. 135 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 136 do je za proti, vzdržani, zavrnjeno. 137 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 139 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 140 do je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. And it is closed konec glasovanja, zavrnjeno. 141 glasujemo. Za proti vzdržani zavrnjeno, 142 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 143 do je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko, glasujemo. Za open. And it is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 144 do SA. Proti. Vzdržani. ELS. Smo za ali proti. Sprejeto. 145 do SA. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 146 do SA. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 147 do SA. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 148 do SA. Proti. proti vzdržanju. To bomo preverili. Glasujemo. Open. And is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 149, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 17, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 161, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 162, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 10, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 11, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 172, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 173, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 174 do je za, proti vzdržani sprejeto, 175 do je za, proti vzdržani sprejeto. 177 je za proti vzdržanje zavrnjeno, 176 je za proti vzdržanje sprejeto. Preverjamo prav 176. Glasujemo. And it is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 178 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 179 do je za, proti vzdržani sprejeto, 180 do je za, proti, to bomo preverili, 180. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 181 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 182 je za, proti vzdržani, sprejeto, 183 je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 184 je za, proti vzdržani, sprejeto, 186 je za, proti vzdržani, sprejeto, 185 je za, 18, se upravičujem, 18 do je za, proti vzdržani sprejeto, 187 do je za, proti vzdržani sprejeto, 188 do je za, proti vzdržani sprejeto, 189 za, proti vzdržani sprejeto, 190 do je za, proti vzdržani sprejeto, 191 do je za, proti vzdržani sprejeto, 192 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 193 do je za, proti vzdržani sprejeto, 194 do je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko, glasujemo 194. Konec glasovanja. Sprejeto. 195, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 196 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 197 oziroma 199 za, proti vzdržani, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 202, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 203, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 21, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 204, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 204, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 205, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 206, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 207, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 208, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 209, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 210, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 22, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 22, kdo je za, proti vzdržani. 23. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto 24, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno 25, kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Mislim, da je to adoptirano, ampak je to samo en impresion. Vote je zaključen. Konec glasovanja. Sprejeto. 26, kdo je za? proti vzdržani zavrnjeno, 27 do je za, proti vzdržani sprejeto, 28 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? Prav, preverimo. 28. Glasujemo. You didn't show your hands very clear, but I was counting on... Uh... Ni bilo čisto jasno. Gledala sem gospoda Gerbrandija. Konec glasovanja zavrnjeno. Liberalci niso dvigali rok, ampak uh, vi ste nakazovali, kako naj bi glasovali. Zdaj pa 29, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 34, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 34, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 35, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 38, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 39, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 40, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 41 do je za, proti vzdržani sprejeto, 42, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 47, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 48, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 49, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 52, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili. 53, glasujemo. And it is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 55, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 54, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 53. 57 in 56, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 58, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 63, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 72, to je za. Proti vzdržani sprejeto. 73, to je za. Proti vzdržani zavrnjeno. 74, to je za. Proti vzdržani sprejeto. 75, to je za. Proti vzdržani sprejeto. 76, to je za. Proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 77. Ne. 78. Kdo je za? Proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. And it's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 80. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 79. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. 81, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 82, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 83, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 84, ne. Da, 84, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 85, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 86 do je za proti vzdržani zavrnjeno, 87 do je za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje elektronsko glasujemo. Good. And it's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. amendment, but it is on the voting list. Okay, very well. Now we vote on the proposal for a... Zdaj pa glasujemo o predlogu resolucije vzpostavitev programa Invest EU. Mislim, da je tukaj pripravljavec mnenja gospod Belet. Ste pripravljeni? Da, imamo kompromise. Predlog spremembe 58. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Kompromis 1. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? 67. Za proti vzdržani. Socialisti ste proti? To bomo preverili. Preverjamo elektronsko. 67. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis. Dve za proti vzdržani sprejeto. 84. Kdo je za? Proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. z enim glasom večine. Gospod Eichhout, dobro, da ste tukaj, da ste glasovali za svoj predlog spremembe. Vaš glas je bil odločilen. 97, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 98, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 99, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav, preverjamo 99, glasujemo. And it's closed. Konec glasovanja, sprejeto. 100, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105, kdo je za, proti, To bomo preverili. 105. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto 106. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto 11. 107, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 108, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 109, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 110, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 111, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. 111, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12, 2 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119, 2 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 z ustnim predlogom spremembe ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe. Ne, prav, potem bomo glasovali skupaj z ustnim predlogom spremembe, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 121, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 13, kdo je za proti vzdržani sprejeto kaj meni guje tukaj? Ste za? Dobro, bomo preveli 13. Glasujemo. Ne glasujete vsi, ampak dobro, kako želite. 49 bi vas lahko glasovalo, samo 46 vas je glasovalo. A vidite, tisti, ki niso glasovali, so odločali, zavrnjeno torej. 122, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili, preverjamo 122. Konec glasovanja. Sprejeto. 123, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 124, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 125, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 126, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Zavrnjeno 127 je za, proti vzdržani. To bomo preverili. 127 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 128 do je za, proti vzdržanim. GUE. Nič ni bilo od vas, torej preverjamo 128. Glasujemo. And it's closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 129. Kdo je za, proti, vzdržani? To bomo preverili. 129. Se upravičujem. It's closed. Konec glasovanja. zavrnjeno. 130, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 131, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti. Sto dvaintrideset, kdo je za? Proti. Preverjamo 132, glasujemo. And it's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 133, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 134, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 135, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. It's really hard to concentrate, to be honest. 136 in favor. Težko se je zbrati. 136 do je za proti vzdržani sprejeto, 14 do je za proti vzdržani sprejeto, 137, 147 eh, za proti vzdržani sprejeto, 138 za proti vzdržani sprejeto, 139 za proti vzdržani sprejeto, 140 do je za proti vzdržani sprejeto sprejeto. 141 je za, proti. Let's check. One. To bomo preverili. 141 glasujemo. Does anyone has some chocolate or something? Ima kdo kakšno čokoladico, morda? ali pa morda raje ne. Konec glasovanja, sprejeto. 142, to je za, proti, vzdržani. Sprejeto, 143, to je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 148, preskočila sem stran, se upravičujem. 15, do je za proti vzdržani, sprejeto 144 do je za proti vzdržani, sprejeto 145 do je za proti vzdržani, sprejeto 146 do je za proti vzdržani, sprejeto 147 do je za proti vzdržani, sprejeto 148 do je za proti vzdržani, sprejeto 16 do je za proti vzdržani, proti vzdržani sprejeto. 149 do je za proti vzdržani sprejeto, 150 do je za proti vzdržani sprejeto, 151 do je za proti vzdržani zavrnjeno, 152 do je za proti vzdržani sprejeto, 153 za proti vzdržani sprejeto, 154 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto, 155 do je za, proti vzdržani, sprejeto, 17 do je za, proti vzdržani, sprejeto, 156 do je za, proti vzdržani, sprejeto, 157 do je za, proti vzdržani, sprejeto, 157 za, proti vzdržani, sprejeto, 18 za, proti vzdržani, sprejeto, 19 za, proti vzdržani, sprejeto, 158 za, proti vzdržani, sprejeto,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 27 za, proti vzdržani sprejeto. 28 za, proti vzdržani zavrno. 29 za, proti vzdržani sprejeto. 30 za, proti vzdržani sprejeto. 31 za, proti vzdržani sprejeto. 32 za, proti vzdržani sprejeto. ne vem, kako je. Preverimo. Sprejeto. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. 39 za proti vzdržani zavrneno. 40 za proti vzdržani zdržani sprejeta. Kompromis 5 za, proti zdržani sprejeto, 48 za, proti zdržani sprejeto, 49 za, proti zdržani sprejeto, 50 za, proti zdržani sprejeto, 51 za, proti zdržani zavarjeno, 52 za, proti zdržani sprejeto. 52 e LS in SD sta glasovala za, zato sem rekla sprejeto, želite preveriti, ne, ok, 53 za, proti, vzdržani sprejeto, 54 za, proti, vzdržani sprejeto, 56 za, proti, vzdržani sprejeto, 4 za, proti, vzdržani sprejeto, 57 za, proti, vzdržani sprejeto in še končno glasovanje, elektronsko glasovite, prosim.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 Ja, pa glasujemo o ustanoviti programa Digitalna Evropa za obdobje 2021-2027, amandma 24 za, proti, vzdržani, zavrneno, 25 za, proti, vzdržani, ni jasno. Preverimo 25, elektronsko preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 za, proti. Preverimo. 26. You are voting like this, you know, <laughs> so it's very weird. Nejasno glasujete, zato ne morem videti. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 za, proti, stržani, mislim, da sprejeto. 28 za, proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti vzdržani zavarjena. 30 za, proti vzdržani preverjamo. Preverjamo 30, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 31 za proti vzdržani zavrnjeno, 32 za, proti vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za, proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti vzdržani zavrnjeno, 37 za, proti vzdržani zavrnjeno. 38 za proti vzdržani zavrjeno. 39 za proti vzdržani zavrjeno. 40 za proti vzdržani zavrjeno. 41 za proti vzdržani zavrjeno. 42 in 43 za proti vzdržani zavrjeno. 44 za proti vzdržani zavrjeno. 45 za proti. SD za ali proti? zavrnjeno. 46. Preverimo 45, dobro. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 47 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 48 za, proti vzdržani, zavrna. 49 za, proti vzdržani, zavrna. 50 za, proti vzdržani, zavrna. Sprejeto. 51 za, proti vzdržani, sprejeto. 52 za, proti vzdržani, sprejeto. 53 za, proti vzdržani, zavrna. Proti vzdržani, zavrna. 2 za proti vzdržani, zavrno. 3 za proti vzdržani, zavrno. 4 za proti vzdržani, zavrno. 5 za proti vzdržani, sprejeto. Sedem za proti vzdržani. Ne vem, preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 8 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 9 za, proti, vzdržani. Zavrjeno. 10 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 11 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 12 za, proti vzdržani sprejeto, 13 za, proti vzdržani zavrneno, 14 za, proti vzdržani zavrneno, 15 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani zavrneno, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani zavrneno, proti vzdržani, zavrjeno. 19 za, proti vzdržani, zavrjeno. SD in LS proti, žal. 20 za, proti vzdržani, zavrjeno. 21 za, proti vzdržani, sprejeto. 22 za, proti vzdržani, sprejeto. 23 ne glasujemo, še končno glasovanje, elektronsko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. In še zadnji. To je zadnji. Torej, glasujemo o predlogu o ustanovitvi programa za vesolje EU. Začeli bomo z amandmajem 59, kdo je za, proti, stržani, sprejeta. 60 za, proti, preverimo. Preverjamo, 60, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 61 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto. 64 in 52 za, proti vzdržani sprejeto. 65 za, proti vzdržani zavrjeno. 66 za, proti vzdržani zavrjeno. 67 za, proti vzdržani sprejeto. 68 in 76 za proti vzdržani zavrneno, 69 za proti vzdržani sprejeto, 70 za proti vzdržani zavrneno, 71 za proti vzdržani zavrneno in potem še 77 za proti vzdržani zavrneno. Ja, če hočete, ampak povejte, dokam. kam. 77 do 83 najprej, ok? Ne, ne moremo. 77, bomo hitri. Vse bomo hitri. 77 za, proti vzdržani, zavrneno. 78 za, proti vzdržani, zavrneno. 79 za, proti vzdržani, zavrneno. 80 za, proti vzdržani, zavrneno. 81 za, proti vzdržani, zavrneno proti vzdržani, zavrnjeno, 82 za proti vzdržani, zavrnjeno, 83 za proti vzdržani, zavrnjeno, 84 za proti vzdržani, sprejeto, 85 za. Kdo želi preveriti 84 ELS? Prav. 84. Glasujte. 84, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 85 za, proti vzdržani, zavrjeno. 86 za, proti vzdržani, zavrjeno. 87 za, proti vzdržani, zavrjeno. 88 in 28 eh, za, proti vzdržani, zavrjeno. 89 in 100 za, proti vzdržani, zavrjeno. 90 in 15 za, proti vzdržani, zavrneno. 107 za, proti vzdržani, zavrneno. 91 za, proti vzdržani, zavrneno. Potem eh, glasujemo v sklopu, vsi vidite, za, proti vzdržani, zavrneno. 96 za, proti vzdržani, zavrneno. 97 za, proti vzdržani, zavrneno. 104 in 46 za, proti vzdržani, zavrneno. 105 za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlagam, da zdaj glasujemo zopet v enem kosu, zeleni, se strinjate, do 121. Dobro, torej od 106 do 121. Zdaj pa jar noče. Sto šest do sto enajst. Dobro, sto šest do sto enajst za proti vzdržani zavrneno. Sto dvanajst za proti vzdržani zavrneno. Sto trinajst za lahko oglasujemo sto trinajst do sto enajst v kosu. če se vsi strinjajo. EKR, er, v redu, ok. 113 za 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko v kosu. Ok. Pa dajmo posamično 124 za, proti vzdržani zavrneno, 125 za, proti vzdržani zavrneno. Zdaj pa 126, ker imamo razhajanje stališč med velikimi akteri za, proti vzdržani zavrneno. Dobro. preverjamo. Gospod Gebrandi, upam, da veste, kaj počnete. Sem vas gledala, ko sem rekla zavrneno. Torej, glasujemo. Konec glasovanja. A. A, vidite, ne morem se zanašati na te stvari. Torej, sprejeto. 132 za. Proti. Preverimo ker meni se zdi zavrnjeno, ampak nisem prepričana, vse ne več. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 133 za, proti vzdržani zavrnjeno. Gremo v kosu do 134.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 proti zdržani. Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 150 za, proti, stržani. Preverimo 150, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejeto. 151 za proti vzdržani zavrnjeno, 152 za proti vzdržani zavrnjeno, 153 za proti vzdržani zavrnjeno, 154 za proti vzdržani zavrnjeno, 1 za proti vzdržani zavrnjeno, 2 za proti vzdržani zavrnjeno, zavrnjeno, tri za proti vzdržani. Zavrnjeno, štiri za proti vzdržani je sprejeto, pet za proti vzdržani je sprejeto, šest vzdržani, zavrnjeno, sedem za proti vzdržani je zavrnjeno, osem za proti vzdržani je sprejeto, devet za proti vzdržani je zavrnjeno, deset za proti vzdržani je zavrnjeno, enajst za proti vzdržani vzdržani. Zavrna 12 za, proti vzdržani. Sprejeto. 13 za, proti vzdržani, zavrno. 14 zavrno. 16 za, proti vzdržani. Sprejeto. 18 za, proti vzdržani, zavrno. 17 za, proti vzdržani, zavrno. 19 za, proti vzdržani, zavrno. 22 za, proti, vzdržani, zavrljeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 31 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrljeno proti, vzdržani, zavrno, 33 za proti, vzdržani, zavrno, 34 za proti, vzdržani, zavrno, 36 za proti, vzdržani, zavrno, 37 za proti, vzdržani, zavrno, 38 za proti, vzdržani, zavrno, 39 za proti, vzdržani, zavrno, 40 za proti, vzdržani, zavrno, 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrno. 47 za, proti, vzdržani, zavrno. 48 za, proti, vzdržani, zavrno. 49 za, proti, vzdržani, zavrno. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasovanje po delih, amandmaje na 51 del za, proti, vzdržani, zavrno sprejeto. Drugi del za, proti, stržani, zavrneno. 53 za, proti, stržani, sprejeto. O. 54 za, proti, stržani, zavrneno. Preverimo. 54 preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrno. 56 za, proti, vzdržani, zavrno. 57 za, proti, vzdržani, zavrno. 58 za, proti, vzdržani, zavrno. In še končno glasovanje, elektronsko. Glasujte, prosim. konec glasovanja in sprejeto. S tem smo tudi zaključili z glasovanjem za danes. Hvala lepa. Konec seje, dobr tek ali karkoli že in vidimo se jutri.